redu enominutni govori. Začeli bomo z gospodom Diazom Demerom. Gracias, señor. Estoy aquí para de... Najlepša hvala. Tukaj sem zato, da bi obranil 85 delovnih mest delavcev Lactias Via Solitane. Francosko podjetje grozi temu podjetju. 15 milijonov evrov je na kocki in govorimo o 4,90 milijonih vsako leto. Še posebej govorimo o zaprtju podjetij, v, podjetij, podjetij Kastilje in Leon. To je bilo zgodovinsko učinkovito podjetje, ustvarjajo številna nova delovna mesta, omogočajo tudi razvoj specifičnih regij, zdaj pa je to podjetje ogroženo. Zakaj? Dogaja se to, da tisti, ki prodajajo podjetje, skrbijo za svoje interese, za svoj dobiček, pravice delavcev pa jih ne zanimajo. In mislim, da bi Evropska komisija morala izvesti ustrezne ukrepe za to, da blokira takšne prevzeme. Prosim za zaščito teh delavcev in mislim, da bi morala tudi javnost dobro vedeti, kaj se dogaja. Teh podjetij ne smemo zapreti in delovna mesta moramo ohraniti. Gospod Picula nakon prošlotjednog curenja dokumenata opet su uzavrele rasprave Dokumenti, ki so bili razkriti prejšnji teden, so ponovno vključeni v vročo razpravo o TTIP-u. Državljani morajo imeti na voljo ustrezne informacije in tudi podati stališče. Skupaj z mediji imamo posebno odgovornost glede tega, saj se mi odločamo na koncu glede teh stvari. V tem primeru pa je znova populizem pokazal, da gre za nekaj škodljivega. Ne gre le za napačno razlaganje dejstev, ampak obenem to slabi tudi naše stališče. Moramo državljane in standarde umestiti v osredje tega procesa. Moramo podarjati tudi regulativno sodelovanje ter varnost. Prioritete znotraj pogajanja so najprej dostop do MSP-ja, potem odpravljanje ovir, spoštovanje previdnostnih pravil in pa sprostitev vizumskega režima za evropske državljane. Standarde, ki smo jih dolgo časa razvijali, moramo podpirati na konstruktiven način. Najlepša hvala, gospa Ward. Gracias, presidente. Bilbao. Najlepša hvala, gospod predsednik. jezikovna raznolikost v Evropi, imeli smo tudi dan svobode tiska. Na ta dan je prišlo tudi do zaprtja programa za spodbujanje učenja baskovskega jezika in to že kaže na diskriminatorne trende španske vlade brez kakršnekoli razlage. Gre za popolnoma arbitrarno odločitev. tehnologije nam ponuja veliko novih priložnosti v smislu medijev, razvoja jezikovne raznolikosti v Evropi. Baskovsko televizijo lahko predvajamo po celotnem svetu, po drugi strani pa se izvajajo tako subjektivni ukrepi strani španske vlade. Gospod Krisogonos. Gospod, da, turške grožnje Grčiji so presegle vse normalne okvire v preteklosti, ne le na Egejskem morju, ampak tudi v Nibijskem morju, za nizkimi preleti, pa tudi z kršenjem grškega pomorskega kot tudi zračnega prostora. To povzroča konstantne grožnje in grozi tudi v smislu morskih nesreč in nesreč na kopnem. Takšne težave so obstajale že v preteklosti, vendar so zdaj še toliko hujše. Gr Grčija mora na z zelo velikimi stroški zdaj ščititi nacionalne meje, pa tudi morske in zračne meje. In to je država članica, ki se sooča z zelo hudimi dolgovi. Če bi se Evropska unija želela, da oklesti vojaški proračun, potem mislim, da bo morala prevzeti tudi veliko bolj aktivno ulogo pri zunanji politiki. Najlepša hvala, gospa Parker. Lani sem Evropski parlament posvarila glede nevarnosti tega, da se otroci znajdejo utopljeni v evropskih morjih o tisočih mladih, ki so vključeni v trgovino z ljudmi. No, zdaj so se te števile še podvojile, potrojile in Interpol je obvestil, da je januara 5000 otrok izginilo, izginil, toliko in toliko v Italiji, toliko in toliko nezabeleženi v, na švedskem. Evropski organi pravijo, da ne vedo, kje so ti otroci, kaj počnejo in s kom so. Angela Merkel in pa drugi fanatiki odprtih meja so povedali svetcev, da vsi lahko pridejo. Tako tisti, ki izvajajo trgovino spolnih storitev kot trgovino z ljudmi. Vrtev otrok v imenu evropske ideologije in ta parlament ne stori ničesar. Najlepša hvala. Gospod Telikabres. Najlepša hvala. Evropska unija in Evropski parlament podajata zelo pomemben signal, živimo v težkih časih in moramo biti še naprej kritični in ne biti skeptični glede Evropske unije. Potrebujemo več Evrope, zato da smo lahko soočili z različnimi težavami. Evropska unija je naš največji projekt in morala bi postati tudi referenčna točka za vse. To mora postati tudi mejnik in pa konstrukt, znotraj katerega bomo živeli. Prvič, Potem pa še drugič kot državljan Katalonije v Evropskem parlamentu bi želel skupaj z drugimi sodržavljani izraziti željo, da bi delali na Evropi večje solidarnosti, večje pravičnosti in večje svobode. Katalonija bi lahko izvajala svoje zadožitve na veliko bolj učinkovit način. Najlepša hvala. Gospa Bilde. Najlepša hvala. 170 tisoč hektarjev gozdov je trenutno na območju Evropske unije in Francije, je tretja država po območju gozdov. Vendar pa lesni sektor izgube več kot 500 tisoč eh, delovnih mest in temu sledijo tudi nekatere odvisne industrije. Zapirajo se pristanišča. In to je žalostna posledica dumpinga, ki ga izvaja Kitajska, ki nam uvaža, kateri izvažamo a, uh, naše surovine po zelo nizkih cenih, cenah. Les bi morali proizvajati in lesne proizvode moramo proizvajati tudi bliže izvoru in ne na drugem koncu planeta. Zelo veliko je že izrazilo ljudi obžalovane za um, tako politiko sodelovanja s Kitajsko in sicer v imenu liberalne dogme. Moramo spremeniti metodologijo, sicer ne bomo začitili delovnih mest in okolja. Gospod Zarianopoulos. Najlepša hvala kot Evropski parlament smo se odločili premenovati 9. maj iz dneva boja proti fašizmu proti z, v dan boja za enakost. Mislim, da ste to izenačili z danom komunizma, spremeniti ste želeli pojmovanje v zgodovini. In zdaj ustvarjate s tem tudi okoliščine, v katerih se ponovno rojeva fašizem. Ne morete kar tako izradirati zgodovine. Fašizem in nacistične tendence moramo imenovati tako kot prej. In to je dan, ko beležimo veliko zmago proti fašizmu in nacizmu. Na 100 milijonov ljudi je umrlo, v drugi svetovni vojni. Ne smemo pozabiti, da je sovjetska rdeča armada zasedila zastavo svobode v Rajštadzu. Ta pomemben dan. Gospa Tomc. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Danes praznujemo Dan Evrope. Vsako leto se ob tem dnevu sprašujemo, kje smo in kako rešiti naše izzive, naše probleme ampak zdi se da se nam jih je letos nakopičilo še posebej veliko ne najdemo pravih rešitev in ne najdemo enotnosti in vemo vsi da se mora evropa spremeniti nujno takoj in zdaj kajti takšna kot je ne more preživeti pa kljub temu da se pogovarjamo o pomembnih stvareh kot so migracije kot so ekonomska globoka kriza pa ne smemo pozabiti tudi na druge naše projekte ki smo si jih zastavili in ob tem bi rada opozorila na našo evropsko monetarno unijo. spremljevalni programi ki jih delamo niso dovolj zavedati se moramo da bodo morale vse države če želimo ohraniti evropsko monetarno unijo narediti potrebne reforme. to nas bo stalo seveda veliko truda ampak verjamemo da se izplača. to je velik projekt na katerem mora evropa vztrajati. liberalizacija vizumskega režima za gruzijske državljane je zelo pomembna predlog evropske komisije upošteva skrbno spremljanje napredka v gruziji glede izvajanja nekaterih reformnih ukrepov. Napredek, ki ga je dosegla Gruzija, so nekako zabeležili tudi evropske institucije in mislim, da bi moral Evropski parlament ter nacionalni parlamenti držav članic podpreti ta predlog. Romunija še vedno podpira gruzijske ambicijem v Evropi, še posebej v smislu pridružitvenega sporazuma in pa sprostitve vizumskega režima. Večina evropskih držav je opazila, da je v Gruziji res prišlo do napredka in da je ta država odločena doseči merila, ki jih zahtevajo evropske institucije. Razumem pričakovanja Gruzicov glede tega. Hvala. Radoš Juzo Alde, najlepša hvala. Gospod predsedujoči. Gorata in oddaljena področja se soočajo za hudo revščino, tudi za energetsko revščino in to zaradi slabe energetske učinkovitosti tako v pisarnah zgradbah kot tudi v stanovanjih. Glede na vedno večjo potrošnjo lokalnega prebivalstva, je situacija vse hujša. Zato pozivam Evropsko komisijo, da oblikuje posebne programe znotraj obstoječih skladov, s katerimi bi lahko spodbudila večjo energetsko učinkovitost, s katerim bi lahko poskrbela tudi za poenostavitev postopkov za uporabo sredstev in obenem začela izvajati tudi kampanjo informiranja lokalnega prebivalstva, zato da bi to lahko bolje črpalo razpoložljiva sredstva. Tako bi lahko energetsko učinkovitost povečali na teh močih in izboljšali tudi standarde življenja. Najlepša hvala. López. Hoy se celebran 71 años de la victoria frente al... Najlepša hvala. 71 let je minilo od zmage nad fašizmom v Evropi. V Evropi gre torej za zmago ljudi, ki so premagali barbarstvo, fašizma, si zagotovili svobodo. V Španiji so bile med hladno vojno zelo velike žrtve, tudi v času Frankovega režima, to je bil en delček mozaika. Moramo ohraniti ta duh, duh sosedstva evropskih držav, ki smo ga zgradili v času fašizma v Španiji. In danes Evropa postala pod vprašaj dostojanstvo svojih delavcev, ga ogroža, ne skrbi za svoje državljane, ne skrbi za migrante in enostavno popušča pošastim, pošastim in multinacionalkam, ki prevzemajo nadzor po svoji želji. In eh, z strogo sem vrčevalnimi ukrepi kaže tudi nečloveško stran. Tisti, ki ste se želeli boriti proti fašizmu, bi želela povedati, da je zdaj ta boj še kako živ in ne le z organizacijo delovcev in delovskega razreda se bomo lahko učinkovito borili proti fašizmu. Najlepša hvala. Gospa Moj. Moj reč. Deč, eh, domnul Le Breton. Gospod Le Breton. Najlepša hvala. Gospod predsednik, komisar Pierre. Moskovič Iran, ko je povedal, da migranti omogočajo gospodarsko rast. Sprejmanje naj bi torej spodbudilo gospodarsko rast in sicer naj bi to pomenilo nič celih tri odstotno rast brudo domačega proizvoda v Evropski uniji in nič celih pet odstotkov v Nemčiji konkretno. Realnost pa je zelo drugačna. Več študij v zadnjih letih je pokazalo, da bi to pomenilo katastrofalne posledice za Francijo. Iz leta 2012 Jean-Paul Gurevič je ocenil 17 milijard evrov škode za nacionalni proračun. Pri tem se upošteva vse dodatne stroške, ki jih pomenijo migracije za pravosodje, za zdravstvo, za izobraževanje in za nastanitev in sklepamo lahko torej, da ponovno Evropska komisija ne upošteva interesov evropskih državljanov. Najlepša hvala, gospod Roland. Trindvajset milijonov evropskih državljanov je trenutno brez delovnega mesta. 76 milijonov ni kvalificiranih. Za vsemi temi števili se odigrava človeška drama. Naš socialni model bo spodletel. Evropski okvir oziroma načrt za pridobivanje novih sposobnosti in spretnosti je bistvenega pomena. Dolgoročno treba zagotoviti okrepljeno mobilnost, ki jim bo pripeljala do delovnih mest. Vajenstvo mora upoštevati tudi specifične potrebe na trgu dela. Socialni partneri izobraževalne organizacije in institucije morajo opraviti to delo skupaj. Evropska agenda za pridobivanje novih spretnosti omogoča pridobivanje splošnega znanja, kot tudi specializiranega stanja, znanja in to mislim, da je bistvenega pomena za gospodarski uspeh. Evropska unija potrebuje pozitivne projekte in to zato, da premagamo vse te izzive, s katerimi se soočamo. gospod blanco lpez. torej vsled te krize so številne države članice na stotine tisočev španskih družin je, je izgubilo svoje domove, svoje stanovanja. Edine odziv španske vlade je bil neuspešen. Veliko ljudi je bilo izpostavljenim zlorabam zaradi hipotekarnih posojil in španska vlada se ni znala primerno odzvati. Sodniki v Španiji lahko ustavijo določene prodaje bivališča, Eh, medtem ko poteka ocenjevanje veljavnosti pogodbe, kateri je rezultat posega španske vlade nikakršen. Eh, torej jaz prosim Evropo, da nekako ubrzda to, ta postopek. Hvala lepa. Gospa Ward. Ne. Gospod Selimovič. Yes, Tak je Talman. Hvala lepa. Zelo uh, žalostno je ugotavljati, eh, kakšne vrste poročil prejemamo iz eh, vzhodnih delov Ukrajine, kjer je prišlo do kršitev uh, prekinitve ognja in kjer potekajo nasilje ob mejnih črtah. Uh, in torej poteka, prihaja do vsakodnevnih kršitev človekovih pravic. In Evropska unija se mora gleda in čaka. Sporazumi, ki so bili doseženi po trilateralnih uh, sejah, naj bi zagotovili, da da do, do tega nasilja ne bo prišlo, ampak moramo zagotoviti, da bo Evropska unija vodilno vlogo in da bo zahtevala, da prije do prave prekinitve ognja vzdolž meje. In ljudje živijo v zelo a, težkih okoliščinah, prejemamo zelo slaba poročila od raznih humanitarnih organizacij in moramo storiti vse, da prije do stalne prekinitve ognja. Hvala lepa, gospod Karti.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 Hvala lepa. Imam priložnost, da sem imela priložnost, da sem sodelovala na javni predstavitvi o javnem bančništvu v Evropski uniji. E, imamo različne postopke, ki dejansko pri, govorijo o vzpostavitvi tega sistema na Irskem v sodelovanju z poštnimi uradi. Ja, javno bančništvo ima zelo močan nadzor nad gospodarstvom, predvsem z ozirom na visoke stopnje obresti tovrstnih mir, ki jih ponujajo, kako lahko, uh, lahko preprečimo, da prije do kraja denarja in do goljufanja. Pravzaprav torej, um, javno bančinstvo se, uh, razvi, bi se moralo razvijati zato, da spodbujamo male in srednje velike podnetja in da za to, da razvijemo socialno gospodarstvo, moramo zagotoviti, da pride do teh sprememb na čim bolj uh, enostaven način. Hvala lepa. E Svet ECB je v sredo v svoji um, svetosti eh, odpravil eh, bankovec s 500 evri. Češ, da so ta bankovec zlorabljali kriminalci za pranje dejanja in tako naprej. Res? Ali bo kriminalec nehal biti zločinec, če bo eh, sedaj imel druge bankovce v rokah in če bo na mesto enega kavčka bankovcev imel dva, tega nam ne more nihče eh, povedati. Gre za denarno politiko. Eh, Mario Draghi mora uveljaviti nične obresti, kajti kdor mora plačevati obresti, ta se zateče v gotovino in potem dviguje denar z računa. To, kar je ECB sklenila, je odprava eh, gotovine, ampak gotovina je svoboda, to želim ohraniti in tisti je totalitaren, ki želi odpraviti gotovino. Hvala. Eh, Hvala, gospod Bogovič. Eh, v lanskem letu smo v parlamentu dolgo časa usklajevali dokument, v katerem smo dali jasne izhodišče Evropski komisiji, kako se sme pogajati v našem imenu, v imenu evropejcev okoli transatlantskega sporazuma TTIP v zadnjih dneh smo bili zopet priča da izvemo iz medijev o tajnih dokumentih da nam o tem govorijo predstavniki greenpeacea ostali nasprotniki eh, komisija pa enostavno ne pride pred parlament oziroma ne obvešča tekoče javnosti kaj se na teh pogovorih dogaja. žal je pomanjkanje transparentnosti ena od tistih zadev ki je za moje pojme največja grožnja temu sporazumu zato apeliram na komisijo naj okoli tega sporazuma najprej zagotovi parlamentu da bodo upoštevane vse ovire vse težave na katere smo opozorili predvsem na področju varne hrane okolja in podobno v nadaljevanju pa da s tem seznani tako parlament kot javnost in da ne bodo evropejci odvisni od nevladnih sektorjev in od nekih tajnih dokumentov. Eh, Thank you. Hvala lepa. 9. maja pred 66 leti je prišlo do uh, nove listine za mir in pobotanje v Evropski uniji na um, predpostavki genocidu, do katerih je prišlo. To je bila podlaga za vzpostavitev Evropske unije. Torej, zdaj obeležujemo ta dan, zdaj pa smo še vedno priče genocidom in vojnim zločinom vzdolž naših meja z ksenofobijo in rasizmom eh, po celi Evropi. Evropska unija mora delovati v skladu s svojo zgodovinsko dediščino in pripraviti ustrezen akcijski načrt za to, da prepreči genocide in eh, pa druge grozovitosti po celem svetu. Moramo torej se angažirati z različnimi gibanji, ki so protirasistične in se združiti sile za to, da spodbudimo zavest in da se spomnimo in obeležimo genocide v Bosni, Ruandi in eh, tudi v Armeniji. In moramo torej to zgodovino, to strašno zgodovino,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 Eh, prišlo je tudi do poledic in eh, torej je števi, prišlo je do številnih eh, škod na podeželju in do uničenja pridelkov. Škoda znaša približno 100 odstotkov, kar zadeva zelenjavo in sadje in znada več milijonov evrov to je povzročilo res eh, neverjetno škodo po eh, krizi eh, iz lanskega leta, ki je prizadela evropske predelovalce sadja zelenjava. Ta naravna nesreča je dodaten udarec, ki lahko pomeni njihov konec, če ne bomo nujno ukrepali, zato pozivamo komisijo, da podpira podpre eh, to panogo zaradi teh naravne nesreče in da se pozitivno odzove na prošnje držav članic, ki so zaprosile za pomoč, zato da zaščitimo evropsko proizvodnjo zelenjave in sadje in da zato pomagamo tudi proizvajalcem. Gospa Andersen. Predsedujoči, to je pomemben trenutek za razvoj poštnih storitev in dostave paketov po celi Evropski uniji. Evropska zakonodaja je v postopku pregledovanja, eh, predvsem kar zadeva dostavo paketov in dejansko evropska pravila dejansko ščitijo določene pravice podjetij, da lahko računajo na zanesljivo poštno storitev in dostavo paketov. To ne zahteva torej privatizacije tega poštnega sektorja sektorja. Ne smemo pozabiti tudi na to, da v tem sektorju ustvarjamo nove tehnologije, potem um, pač dejavnosti, ki temeljijo tudi na internetu in ustvarjamo nova delovna mesta. En milijon in pol delovnih mest zagotavlja ravno poštni sektor in dostava paketov in eh, zato tu moramo vlagati v trajnostna delovna mesta in ne pa spodbojati vedno bolj prekarnih zaposlitev. Uh, in eh, tudi sama in številni drugi poslanci, več kot 50 poslancev podpira eh, tudi to kampanjo, zato da ljudje bodo lahko ustrezno odločili o tem, kako prejemati ustrezne informacije, ki vplivajo na njihovo življenje. Prosim vas, da podprete to kampanjo. Gospa Šojdrova. Dame in panove, presne pred 66 leti prones. Hvala lepa. Pred 65 leti je bila sprejeta izjava, Šumanova izjava pet let po koncu svetovne vojne. Želeli smo odpraviti razne šoke iz druge svetovne vojne, torej kako da ne bi ponavljali istih grozot. Gospod Šuman je povedal, da z vzpostavitvijo nove oblasti, kjer pač odločitve bodo vezale špa, Francijo in eh, Nemčijo in druge države, ki se bodo pridružile, ta, vse to bo omogočilo vzpostavitev prvih, eh, prvega srža neke evropske organizacije, ki je nujnega pomena za ohranjanje miru. Torej pred um, eh, 65 leti je bilo jasno, da pot v smeri varnosti Evrope ne bo enostavna enostavna in torej mislim, da je koristno opozoriti na to. Eh, na češkem, na češkoslovaškem dejansko takrat smo razmišljali in sanjali o, teh, eh, o tem razvoju, o teh premikih, ki jih eh, sedaj doživljamo in moramo zdaj tudi pokazati isti pogon, kot smo ga takrat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 postopek vračanja, torej eh, privatizacije zemljišč. Približno 3 milijone ljudi so se znašli v tej situaciji in eh, torej bili so m, mm, bivši lastniki a, eh, zemljišč, ki so naknadno prišli v državne roke. Številni ljudje so zaprosili za očkodnino oziroma za vrnitev eh, svojih, a, eh, svoje lastnine, ampak niso razpolagali z vsemi dokumenti. A, ampak ni prišlo do vračanja na podlagi etničnih načel. A, spominjam se to, kar se je dogodilo v majhni vasi. A, v um, regiji Jajud, tam je bilo vrnjenih nekaj zemlišč, uh, določene zgradbe, prišlo je tudi do zelo hudih socialnih okoliščin, ampak prišlo je tudi do posega um, uh, sodišča za človekove pravice brez težav. Uh, gospa Andrej. Um, Hvala lepa, gospod, gospod predsedujoči. Včeraj Eh, smo se v Evropi spominjali uničenje nacizma. To je bil pomemben dogodek za zgodovino celotnega človeštva. V moji državi, v Latviji, je dan zmage nad nacizmom eh, eh, praznik, ki ga praznujemo celo dva dni, 8. in 9. maj. Če tudi je deževalo, se je zbralo ogromno ljudi, ki so se spominjali zmage nad nacizmom. Evropa se je ponovno rodila po uničenju. Evropska unija je ideja o Evropi, bratstvu, solidarnosti, Evropi brez meja. Zato se mi zdi, da bi morali vsem tistim, ki že desetletje živijo v Latviji in Estoniji, Eh, ljudje, ki niso ljudje brez pravic v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem zaključujemo zasedanje. Jutri pričnemo.